gospoda Remona Senadžota, ki odhaja iz skupine ELS in se pridružuje skupini EKR. In to z veljavnostjo z današnjim dnem 7. julija.